plastike, tako da imamo vzdržne načine proizvodnje in eh, da bodo to lahko potrošniki ustrezno plačevali. Samo na tako bomo lahko napredovali. You, Najlepša hvala, gospa Delange. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Hvala vsem, ki ste prispevali in pa sedaj bomo imeli naslednjo točko, to so enotni govori, o tem poročilu pa bomo glasovali jutri. Najprej gospod Iturgas Angulo. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Ko govorimo o Kubancih, želijo si, da bi preoblikovali politiko, ne želijo si nasilja, ne želijo si zastrahovanja. Mi pravzaprav moramo poskrbeti za to, da napredujemo in da oni stopajo po tej poti. To so pravzaprav spremembe, ki so nujno potrebne in eh, to je nekaj, eh, kar si kubanci želijo. To je v njihovih eh, glavah, to je v njihovih srcih. Imamo težave z angliškim prevodom. Ali lahko ponovite? Ja, ponovno bom začel, upam, da tudi ura začne delovati eh, znova. Ja, ampak eh, nekoliko počasneje, pravi predsedujoči. Najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da posredujem sporočilo, sporočilo nekoga, ki je dobil Saharovo nagrado. Kubanci si želijo vstopiti v novo fazo, želijo reči ne zatiranju in nasilju, želijo stopiti na pot sprave upajo, da bodo na ta način lahko napredovali. To so spremembe, ki so pravzaprav že na delu, ampak eh, moramo spoštovati državljanske in politične eh, pravice. Nujne so demokratične volitve, svoboda združevanja. Ti ljudje morajo imeti možnost, eh, da bi lahko potovali, da bi lahko delovali v političnem in družbenem življenju. To so pravice, ki so nujne, ampak teh pravic v tem trenutku na Kubi ni. Številne ljudi preganjajo, številne ljudi so v zaporu ravno zaradi zgoraj omenjenih razlogov. Izkazati moramo solidarnost eh, s kubanskim ljudstvom, zato je nujno, da tako oblikujemo ustrezne evropske politike in Kubi pomagamo. Tudi če kubanska vlada ne bo sprejela teh pobud, je nujno, da imamo ustrezne državljanske pobude in projekte. In številni ljudje zagovarjajo ta miroljuben pristop in se za to borijo. Mi kot Evropska unija jih moramo podpreti pokazati moramo solidarnost, tako da bomo lahko imeli skupno ravnanje in delovanje. Now, Mrs... Najlepša hvala, gospa Flažikova Benova, za eno minuto. Ochrana ľudských práv, rešpektovanie rozdielnosti medzi ľuďmi a prejavovanie tohto rešpektu je v demokratickej spoločnosti rovnako dôležité ako boj proti násiliu. Ak hierarchicky vysoko... Spoštovanie človekovih pravic eh, je tako pomembno kot boj proti nasilju v običajni družbi podporiť agresívne konanie v spoločnosti. ak teda predseda vlády členského štátu verejnom zhromaždení vtipy o hitlerovi a jeho zverstvách a dáva im Če se nekateri e, šalijo o Hitlerju v javnem življenju, tudi predstavniki Evropske unije, če e, govorijo o e, teh zadevah, lahko povem, da moramo to vrstno svobodo govora na nek način omejiti. To nikakor ni civilizirana družba ali diksur, diskurs. Zato bi rada omenila in posredovala to sporočilo gospodu Brlusconiju. Njegove nespametne šale pomenijo, da ali je znoril ali pa nikakor ne spoštuje demokratičnih pravic ljudi. Hvala, gospod Alfano. Gospa Alfano. Presidente, il giornale... Italijanski časopis Fato Cotidiano je v, eh, objavil dik koment Vita Sančemena, prejšnjega mafioznega um, župana, ki pravi, da so Berlusconi in še en gospod pravzaprav uh, otroka istega, iste volkulje, sodita v isto mafijsko združbo, tam, ki je ubila uh, dva sodnika in kot kaže, se je to odrazilo pri vzpostavitvi eh, nove italijanske stranke gospoda Berlusconija. Angelo Vašala je ubila Kamora in to le kaže, da še enkrat v odboru Libe eh, zahtevamo boj proti mafiji na ravni Evropske unije. Ne smemo si v Evropi zatirati oči pred tem globalnim problemom, ki ni več lokalen in ki se tukaj tiče vlade ene od držav članic. Hvala, gospod Tremopolus, za eno minuto izvolite. Ja, Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Kot veste, kolegice in kolegi, je, eh, so zelene površine zelo pomembne eh, v urbaniziranih površinah. Vsaj 40 kvadratnih metrov potrebujemo na prebivalca. Sedaj pa je v Grčiji le 25 odstotkov tega, kar potrebujemo, ko govorimo o zelenih površinah. Eh, zaradi tega moramo najti ustrezne rešitve in eh, omogočiti, da se zazelenijo eh, mnoge javne površine, naprimer opuščene vojašnice ali stara letališča, naprimer v Atenah. In, Grška vlada skupaj z mednarodnim denarnim skladem razmišlja o tem, eh, kako bi eh, čim hitreje odplačali javni dolg. Eh, če bomo začeli ozelenjevati več površin, se bomo zoprstavili temi, da bi postavili pod hipoteko grško okolje v prihodnosti. Sprašujem se, ali evropske inštitucije se lahko uh, eh, temu prilagodijo. Gospod Črnitski za eno minuto. Please. Izvolite. Šolni panjstvo. Pol Spoštovani gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Polsko javno mnenje je zaskrbljeno. skrbi jih preiskava. Nesreče strmoglavljena polskega letala, kjer je umrl polski predsednik. To se je zgodilo v Smolensku. Ruske oblasti, polskim oblastem niso posredovale ustreznih dokumentov. Veliko zamude je bilo in tega nikakor ne moremo sprejeti. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bi bila ta preiskava mednarodna. Tako bi lahko Evropska unija, kot tudi Evropski parlament izvajala pritisk in plivala na to, da se, ta preiskoval, da se ta preiskovalno, to preiskovalno dejanje pospeši. Izvajati moramo pritiska, se mi zdi, da brez tega mednarodnega pritiska strani Evropske unije in Evropskega parlamenta ne bomo uspeli in zadeve ne bomo nikoli raziskali. Zato bi pozval k temu, da se izvede pritisk na Rusijo. Gospod Ferreira, izvolite. Obrigado, senhor presidente depois do descalabro. Najlepša hvala. Govorimo o finančni krizi, ki je posledica finančnih špekulacij in kljub temu, da smo določene ukrepe na področju finančnih trgov že sprejeli, zadeve niso rožnate, to je še vedno kaos. Evropska komisija je rekla, da se bo kriza še vedno nadaljevala. Ravno tako se moramo vprašati, kaj je s temeljnimi instrumenti, eh, ki jih uporabljamo, ko govorimo o izvedenih eh, finančnih instrumentih, ko govorimo o dvomljivih posojilih. Temu še nismo naredili konca in zdi se, da tega ne bomo storili. Ko govorimo o davčnih oazah, tudi s tem bomo nadaljevali. Veliko praznih obljub smo slišali s tem v zvezi. Ravno tako se moramo vprašati, kaj bomo storili. Zadeve se bodo nadaljevale kljub finančnemu nasilju, kljub socialnemu nasilju na ravni Evropske unije, na ravni številnih držav. Veliko denarja eh, smo namenili temu, eh, da smo plačali te bančne dolgove. To velja za Portugalsko, za Italijo, za Grčijo. Ljudi, ljudje trpijo in tudi protestirajo zato, ker je narejen socialni korak nazaj. Gospod Beton prvi politik v zgodovini je, ki je pravzaprav oblečen v politične barve svoje stranke. Nik Kledk, ki je namestnik premijeja, bo zelo kmalo rekel, da bo koalicijska vlada upoštevala določene pravice na področju eh, človekovih pravic, kar zadeva zaporno stanje. In Slišali smo, da je David Cameron rekel, da je nekoliko neposrečno, neposrečeno, če eh, bi pravzaprav ta prepoved ne obveljala v celoti. Ni pa rekel, zakaj bi bila delna prepoved eh, nekoliko bolj upravičena in zakaj bi glasovali samo nekateri, recimo zakaj eh, pedofili, drugi pa ne ali pa obratno. Pravzaprav to je nekaj slabega, namreč tisti, ki kršijo zakon, bodo imeli tudi pravico, da bi glasovali na volitve volitvah in izbrali tiste, ki bodo sprejeli zakonodajni okvir. Lahko povem, da bo naša stranka v svojem pričnem programu rekla, da moramo temu reči ne in da moramo to stanje odpraviti. Ja, odvisno pa je seveda, kdo je vodja UKIP-a. Gospod Mölcer je naslednji za eno minuto. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Ne govorim o čezmejnem sodelovanju, naj govorim o Alpe, Jadranu, naj govorim o določeni politični raznolikosti, o jezikovni raznolikosti, govorimo o Italiji, Avstriji in Sloveniji. Tako bi presegli zgodovinske razlike in imamo tako imenovano koroško skupino, ki bi poskrbela za to, da bi prišlo do sprave med eh, avstrijsko manjšino in da bi govorili tudi o tem, da bi rekli eh, na nek način korak v sprave naprej. Ampak vprašanje je, kaj se zgodi, ko govorimo tudi o referendumu, kaj se bo zgodilo. Namreč v Ljubljani veliko slišimo o tem, eh, kaj je s Trstom, Gorico, naj bi to vzeli, smo takrat slišali strani slovenskih politikov. Kaj se pa je zgodilo 1920. leta? Naprej, svetu eh, so rekli pravzaprav to, eh, da mora ta del eh, postati del Avstrije oziroma takratne, takratne Avstro-Ogrske monarhije. Pravzaprav gre za to, da bi morali imeti možnost, da bi ohranili rezultate referenduma in pravzaprav moramo reči ne takšnim poskusom, ki bi rekli, da moramo obnoviti nekdanjo stanje in poskrbeti za zgodovinski revizionizem. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să semnalez o problemă foarte... Mulțumesc, domnul președinte. Sprva noi ispostavim da v Rumunii imam o resen problem. In sicer je po mojem mnenju ta problem uh, prisoten v vseh državah članicah. Situacija je zapletena in se slabša v času krize. Ocene obstajajo, da srednja in mala podjetja, ki dobivajo evropska sredstva, eh, prekinjajo projekte, ker ne morejo črpati naprej. In mislim, da je to zelo slabo. Eh, države članice in Evropska unija kot taka morajo najti nove načine za podporo srednjim in malim podjetjem. Eh, sicer bomo ogrozili veliko število zaposlenih. Najlepše hvala in sedaj gospod Tikal. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsedojoči. Zelo hitro eh, lahko pričakujemo eh, srednjeročni pregled obstoječega eh, finančnega okvirja do leta 2013, eh, kjer naj bi imeli tudi opredeljene pobude za boj proti gospodarski in, in finančni krizi. Ehm, strategija do leta 2020 in Lizbonska pogodba nam sicer dajeta določene obete, da bomo se sposobni soočiti s to krizo. Vendar glede na obstoječi finančni okvir, eh, če eh, država članica to zahteva, se lahko izvede pregled. Torej, v obstoječi krizi bi mogoče kazalo spremeniti proračunske prednosti in jih uskladiti z tistimi, ki realno obstajajo v Uniji, če želimo biti bolj učinkoviti na področju transporta, energetike in kmetijstva zato da bomo lahko dejansko ustvarili no, več delovnih mest. Najlepša hvala in sedaj gospa Parvanova. Gospod eh, predsedujoči, drage kolegice in kolegi, rada bi vas opozorila na primer velike, k, velikega kršenja človekovih pravic gre za državljana eh, Mario El Makusa, ki je študent eh, farmacije. Aretirali so ga 7. junija v Sofiji doma, obtožili pa eh, so ga da je sodeloval pri kriminalnem delovanju. Vendar dve priči sta rekli, da je v tistem trenutku, ko naj bi zagrešil to. Uh, krena, kaznivo dejanje bil nekje druge. Kljub temu pa so ga 17 dni obdržali v priporu. V tem eh, času eh, policija ni želela eh, pogledati posnetko varnostnih kamor in ni eh, želela slišati prič. Mislim, da je to eh, neprecedenčen primer kršenja človekovih pravic, ki v Bolgariji postaja rutinska praksa. Tako priprtje je nekaj, kar ne moremo upravičiti in mislim, da potrebujemo eh, večjo transparentnost eh, poslovanja Ministrstva za notranje zadeve Bolgarije. Gospa Grez, izvolite. Že eh, 70 eh, dni eh, so. Eh, zaporniki eh, v, na gladovni stavki. Evropska, eh, Evropski parlament se je že skliceval na mednarodne konvencije glede njihovega statusa. Gre za eh, kolektivno pravico na območju, ki ga v Čileju zasedajo že sto let tukaj gre za uh, nespoštovanje pet odstotkov celotnega prebivalstva Mapuč. Uh, in mislim, da moramo spoštovati njihove pravice in njihove zahteve, tako kot Evropski parlament, tudi eh, mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi, morajo skrbeti za avtohtone narode oziroma narodnosti. Najlepše eh, hvala in sedaj gospod Popaš. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Pred eh, dvema letoma smo bili priča bankrotu Lehman Brothers, eh, sledila je kriza na borzah po vsem svetu, pa potem tudi socialna kriza, ki eh, pravzaprav je še vedno, še vedno pesti mnoge reveže v Evropski uniji in po svetu. Pri tem pa je Evropska unija izredno trda pri vrčevalnih ki je, programih, ki jih je upeljala, na drugih področjih pa se pravzaprav ni v ničem čemer odzvala na to ekonomsko krizo. Danes oziroma ta teden se bo eh, ta parlament ukvarjal z nadzornim sistemom eh, in eh, sistemom kontrole nad finančnim sistemom. Čas je, da banke zagotovijo ustrezno kapitalsko ustreznost in rezerve ter da sprejmemo predpise, ki bodo preprečili pretirano špekuliranje v bankah take ukrepe um, odlaž, odlagamo že zelo dolgo, predolgo in zato je pomembno, da 29. septembra naslednje leto imamo ustrezen sistem. Gospoda Begalija ni in zaradi tega dajem besedo gospe Morvaj. Tudi, képzelni, hogy van a bűncselekmények... Najlepša hvala. Ali si bi lahko predstavljali, da so tukaj žrtve eh, številnih dejanj. To so dejanja, ki se vsak dan zgodijo, to so žrtve nasilja. Govorim o spolnih zlorabah in o spolnem nasilju, govorim o družinskem nasilju. To so najhujše oblike nasilja in to je velik problem za ženske. To je še enkrat ponavljam nasilje v družini in tega problema nikakor ne smemo zapostavljati. Vsak dan ta vrsta nasilja terja življenja. Tudi v prejšnjem tednu se je to zgodilo ravno v moji državi. In veliko, prepogosto se zgodi, eh, da te ženske nikoli niso deležne nobene podpore, ker policija teh obtožb ne jemlje resno. Veliko krat eh, v tej zgodbi trbijo tudi otroci. Zelo pogosto eh, potem te ženske nimajo družine, tudi otroke, otroke jim vzamejo. Vsi poslanke in poslanci moramo tukaj organizirati določeno posvetovanje, moramo imeti posvetovanje, ker se bomo posvetili nasilju nad ženskami in družinu, družinskemu nasilju. <clears throat> Hvala lepa, gospod Taksera. Eno minuto. Najlepše hvala, gospod predsedujoči še enkrat eh, je Portugalska trpela zaradi gozdnih požarov, ki so seveda hudo prizadeli ne samo gozdove, ampak tudi zasebno lasništvo in domove. To je zelo ogrozilo lokalno prebivalstvo, ki vsako leto trpi zaradi požarov. Več kot 9000 požarov je bilo letos, kar je najviše številka po letu 2006. Glede na resnost situacije moramo razmišljati ne le o vzrokih, ampak tudi o rešitvah. Pri rešitvah imamo uh, učinkovite programe za boj proti uh, ognju, za gašenje ognja, ampak uh, ravno tako moramo potrebovati pomagati tudi prebivalstvu, ki je posebej ogroženo. Še zlasti to velja za Madeiro, kjer je avgusta eh, še enkrat prišlo do velike krize, ki je le pokazala, kakšen problem predstavljajo požari. Eh, pomagati je treba ljudem na Madeiri. Hvala. In sedaj gospod Alan Kelly, izvolite. Um nisem ravno vesel, da danes eh, eh, zvečer, medtem ko tukaj govorim, Evropska unija zelo natančno spremlja, kaj se dogaja na Irskem. Eh, na Zelo visoke obresti imamo na kredite in v mojem okraju, v Budlinem, se sprašujejo, kako smo prišli do sem. Osnovni odgovor je eh, pohlep, Evropska komisija je eh, zahtevala, da se končno ukine Anglo-Irish banka, zadnja zombi banka na eh, irskem ta nas je stala že 2 milijardi, potem 5 milijard, potem 10 milijard in naslednji uh, teden bomo ugotovili, da bo to stalo 30 uh, eh, milijard. Vse to bomo preživeli vendar le z pomočjo ECB in uh, z politično stabilizacijo potrebujemo jo za administracijo doma. <clears throat> Hvala, sedaj pa gospod Kacin, beseda je vaša. ta vikend so slovenijo prizadela huda deževja ki so povzročila velike poplave in hudo gospodarsko škodo. marsikje so pretoki rek presegli stoletne pretoke. imamo tudi smrtne žrtve vsi utopljeni pa so življenja izgubili v avtomobilih ki so ostali zaliti v cestnih podvozih samo v glavnem mestu ljubljani je še vedno pod vodo več kot tisoč dvesto stanovanjskih objektov močno je prizadeta tudi prometna in komunalna infrastruktura slovenija je majhna država ampak posledice je mogoče primerjati s katastrofalnimi posledicami ki so že prizadele eh, na začetku tega leta nekatere srednjeevropske države izkoristil sem priložnost da vas s tem seznanim ker verjamem da bomo z

je več kot 50 županov kurdskega izvora v Turčiji bilo prijetih. Kaj so storili? Napisali so odprto pismo danskemu premijeju. Tako absurdno je stanje v državi kandidatki Turčiji. Župane kaznujejo, če napišejo pismo državi Evropske unije. To je bilo celo na, v novicah. 18. oktobra je 151 kurdov uvrščenih na sodišče. To vključuje tudi več županov in celo podpredsednika Turške organizacije za človekove pravice. Predsednika pozivam, da poskrbi, da bo Evropski parlament prisoten tam na teh sojenjih. Hvala. Hvala lepa. Gospa Zaborska, izvolite. Pán predseda, pán komisár, kolegyňa a kolegovi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izgoni Romov iz Francije so izraz nesposobnosti, da bi našli pravo rešitev. Zakone, ki potiskajo ljudi ven iz mest, so napačni. To je odraz socialne izključenosti in revščine. Tisti, ki so izpostavljeni revščini, potrebujejo našo pomoč. Tudi matere majhnih otrok, starejši in bolni potrebujejo našo pomoč. So v groznih okoliščinah, sami si niso sposobni pomagati. To ni vprašanje mnogih. Ne, gre za to, da se moramo začeti obnašati kot skupnost, ki je mar. Skupnost, ki pomaga drugim poiskati moramo metode, da bi vključili čim več prostovoljcev. Ti prostovoljci bi potem pomagali družbeno odvisnim osebam. Pozivam vas, da poiščemo te metode, zato da se rešimo tega začaranega kroga. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Blinkovič Jute za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. moj parlament je obsodil vso vrsto nasilja proti otrokom, celo pretepanje otrok. S tem smo pokazali, da naša družba ne upošteva mnenja mladih. Nismo hteli priznati pravic otrok in kako pomembno je to. Še enkrat se je izkazalo, da obstaja velika potreba, da posvetimo pozornost otrokovim pravicam. Večina, večina staršev v moji državi še vedno odobrava pretepanje otrok. To naj bi bilo celo učinkovito pri vzgajanju. Ne strinjam se s tem. To mnenje je popolnoma neopravičeno. Nasilje predstavlja veliko tveganje za fizično in psihično zdravje otrok in za njihov razvoj. Otroci so najbolj ranljiva skupina naše družbe. Zato pozivam komisijo in svet, da še okrepita ukrepe za boj proti nasilju nad otroki. Obvezujoče pravila morajo veljati v vseh državah članicah, sodelovanje mora potekati med državami članicami, zato da preprečimo nasilje nad otroki. Hvala. No. Hvala lepa. Gospod Tremopolos. Mnogi med vami že eh, poznate ta program, ki ga moramo vsi podpreti. To je moderni, ev, moderni evropski svet. E, Sveda e, bolje morajo državljani razumeti, kako funkcionira Evropska unija, tudi eh, tako, da online prenašamo eh, naša zasedanja e, v Strasboru. Na ta način lahko premagamo apatijo in tudi potegnemo tisto, ki želijo spremljati naše delo. Eh, Model European Council je organizacija, ki, za katero, od katere pričakujemo, da bo organizirala delegacijo, ki bo jasno razložila, kaj mi počnemo. Na ta način bomo dobili večjo verodostojnost v Evropi prihodnosti. Hvala, gospod Melo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odločitev sveta, da odpremo evropske trge za tekstilne izdelke ter druge izdelke iz Pakistana, je nekaj, o čemer bi rad spregovoril. Opozoriti želim na to, da 20 odstotkov portugalske industrije predstavlja tekstilna podjetja. 7000 podjetij imamo in neskončno zaposlenih. To je zelo pomemben del našega gospodarstva. Sedaj pa bomo odprli ta sektor konkurenci iz Pakistana. Oni imajo niže stroške dela, zelo nizke stroške dela in tudi drugi stroški so veliko nižji od naših. Veliko manj pravil imajo glede surovin. Vemo tudi, da je tam zaposlenih zelo veliko otrok. Izpostavljeni bomo tej nelojalni konkurenci in kolikor vem, to ne velja za druge industrije v Evropski uniji. Proti temu želim protestirati. Mislim, da je to nekaj na kar bi moral opozoriti Evropski parlament in upam, da bomo o tem razpravljali čim prej. Hvala. Hvala lepa, gospod Cutaš. Beseda je vaša. Președinte, Europa Socială se află într-un moment de cumpănă, în care ecoul măsurilor de austeritate... Hvala lepa, gospod predsednik. Nahajamo se v zelo pomembnem času. Varčevalni ukrepi se uveljavljajo po vsej Evropski uniji, veliko stavk je, tudi v izobraževanju, in v prometu v Franciji, na primer. Stavke so napovedane tudi v Grčiji, pa tudi v Romuniji. Vzrok za to je velika stopnja nezadovoljstva med državljani. To nezadovoljstvo pa se bo še večalo v prihodnih mesecih. To pa zato, ker si želimo spet nazaj k gospodarski rasti. Želimo si več delovnih mest poskrbeti želimo, da naši voditelji prevzamejo odgovornost, ki bi jo morali prevzeti, namreč, da najdemo trajnosten način za izhod iz krize. To pomeni, da države članice, ki so v težavah, ki so se znašle v težavah, ki jih zelo težko rešijo, si zaslužijo dodatno pomoč, kajti ne želimo si delitve po Evropski uniji. Hvala, gospod Fajon. Beseda je vaša. Najlepša hvala spoštovani ogorčenost jeza razočaranje so besede s katerimi lahko strnem občutke večine slovenk in slovencev ob prvih imenovanjih na visoke položaje v evropski diplomaciji pa ne le zaradi dejstva da je slovenija izpadla iz prvega kroga imenovanj ampak predvsem zaradi ker bodo devetindvajset vodilnih položajev zasedli le štirje predstavniki iz novejših članic unije ne verjamem da v teh ni sposobnih kandidatov nasprotno prepričana sem da sta zagon in ambicioznost v mlajših članicah še bolj navzoča pa vendar v evropskih institucijah najvišje položaje še vedno po večini zasedajo predstavniki največjih držav sem odločno proti takšni evropski politiki ki nima političnega posluha za interese mlajših novih članic. v uniji smo zato da odločitve sprejemamo skupaj naj bo to kritika in opomin našim vladam zdaj ni čas za nove razkole in krhanje zaupanja. ljudje nam bodo verjeli le če bomo znotraj trdni in enotni in le če bo naš glas skupen glas sedemindvajset držav in ne le peščice. Mr. Mato. Hvala, gospod Mato. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más vamos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kmalo se bodo začela pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med EU in tretjimi državami, naprimer Peru in Kolumbija. Tam smo imeli zelo velike težave s Kanarskimi otoki. sedaj bomo sklenili nov kmetijski sporozum z Marokom. To bo zelo vplivalo na naše kmetijstvo. Imeli bomo tu tudi nov režim za uvoz blaga in to bo zelo škodljivo za Andaluzijo ter Kanarske otoke. Sistem je tudi takšen, da bo mogoče zelo goljufati. Komisar ne sme tukaj pogledati stran. Zaslužimo si nov sporazum, kajti trenutni sporazum je zelo nezadovoljujoč. Pregledati si moramo, pregledati moramo ta sistem uvoza čim prej. Mislim, da komisija mora zaščititi kmetijstvo in kmete in to mora storiti tako, kot je treba. Hvala domnule președinte chestiunea pe care o abordez este una care ține de respectarea. spregovorila bom o načelih pravne države v Romuniji. Na začetku leta 2009 so nekatere uradnike v Romuniji zamenjali. Upravičilo za to je bilo, da so svoja mesta zasedali le začasno in da bo zato treba organizirati razpise. Komisija oziroma država je razpisala te razpise, rezultate smo dobili oktober 2009. Najprej naj bi imenovali ljudi, ki so uspešno upravili razpis ampak to se ni zgodilo. Želim opozoriti Evropski parlament na to zlorabo strani romunske vlade. Želim, da se spoštujejo načela pravne države in poklicnost. Hvala. Jok. Hvala, gospod Jork. Beseda je vaša, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Prvi uspeh skupne zunanje politike naj bi bil ta, da bomo imeli možnost oblikovati Evropsko službo za zunanje delovanje, kar je dobro. Ampak eh, nismo zadovoljni, ker smo sedaj eh, dobili eh, ta mesta in nismo upoštevali enakopravnost. Videli smo ta seznam imen in tukaj smo videli, da imamo 30 vodi emisij in samo štire, štiri vodje prihajajo iz novih držav članic, kar je nespremljivo. Gre za to, da moramo upoštevati kompetence in to ni odvisno od nacionalne pripadnosti. Mi potrebujemo strokovno znanje, ampak zagotoviti moramo tudi politiko sorazmernosti in enakopravnosti. Zato bi radi pozvali gospod Ešton, eh, da pri naslednjem krogu imenovanj upošteva načelo ravnoteženosti. Tako velja tako za vodje misij, kot tudi za ostala mesta. Ko bomo upoštevali eh, geografsko ravnoteže, če tega eh, ne bomo veljavili, potem Evropski parlament ne bo dal svojo privolitev in mislim, da moramo pri tem ustrajati to ni samo formalno vprašanje. Najlepša hvala. Gospoda Marineska ni. Gospod Kukan je naslednji. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegy. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, širitev Evropske unije je še vedno zelo aktualno vprašanje. Pričakujemo, eh, da bo sta kmalo Islandija in Hrvaška postali del Evropske unije. To bo spodbuden korak za vse tiste, ki podpirajo proces širitve unijo, in ki si želijo, da bi s tem napredkom nadaljevali. To bo dalo tudi zelo dober znak za države Zahodnega Balkana. Predvsem danes, ko smo še vedno priča negotovosti in finančni krizi v tej regiji. Nedavno smo bili priča kompromisu med Srbijo in evropskimi državami. Kaj se je zgodilo? Sprejeli smo rezolucijo na ravni Združenih narodov. Ta rezolucija je govorila o neodvisnosti Kosova. To je samo potrdilo možnost Evropske unije, da reši ta pereča vprašanja, predvsem v tej zahodnobalkanski regiji. Evropska unija je sprejela odločitev, da bo odigrala pomembno vlogo v dialogu med Srbijo in Kosovom. To bo vplivalo na kredibilnost evropske politike in predvsem zunanje politike naše inštitucije. Gospod Valesa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 se pravičujem, pravi predsedujoči, ampak imeli smo tehnične težave, nismo vas slišali, zato vas prosim, da ponovno začnete. Uh, Naj še enkrat začnem, uh, sprašuje govornik. Ja, se opravičujem, prišlo je do tehnične napake. Dobro, upošteval bom vašo željo. Hvala, ker ste mi dali besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Dovolite mi, uh, da Govorim o burmanski huti, hunti. Gre za volilno komisijo, ki je rekla, da naj bi prepovedali nacionalno ligo za demokracijo in devet ostalih političnih strank. Gospa Aung San Suu Kyi je predsednica omenjene stranke. Ona je dobitnica nagrade Sahara, podelili smo jo mi. Želi spravo, želi pogajanje med hunto in njeno stranko. Pogovarjali in pogajali so se o tem, da bi se hunta omaknila iz političnega življenja. Žal, pogajalski proces ni bil uspešen. Volitve bodo novembra in to bo tudi prva možnost, eh, da bo prišlo do novih demokratičnih volitev. Na zadnjih demokratičnih volitvah eh, je prišlo do velikih nepravilnosti in eh, gospa je sedaj v hišnem priporu. Reči moramo ne tistemu vojaškemu režimu, ki reče in zatira človekove pravice. Briti se moramo za temeljne pravice in svoboščine. Gospod Nuhanje, naslednji izvolite. Hvala za besedo. Cilj strategije 2020 pomeni tudi, da moramo razvijati izobraževanje in da moramo poskrbeti za nove spretnosti. Socialna in teritorijalna kohezija pa sta bistvenega pomena, če ne bi izobraževanje spodbujali. Tako bomo oblikovali nove spretnosti, kar je bistvenega pomena za regionalni razvoj. Posledično to pomeni, da vsaka regija lahko izoblikuje ustrezne izobraževalne politike. Odročene obrti lahko najdemo samo v posameznih regijah, žal pa imamo tukaj velike težave. Zakaj? Zato, ker izobraževalni programi na nacionalni ravni ne upoštevajo razvoja omenjenih človeških verov in ne upoštevajo specifiko posameznih regij. To je veliki meri povezano tudi eh, z ustno predajo, zgodovino in mislim, da bi morali poskrbeti eh, za to, da bi oblikovali eh, programe, ki bi pomenili regionalno dodano vrednost, tako da bi te politike našle mesto v izobraževalni politiki. Naši strukturni skladi tukaj lahko pomagajo, tako bomo ohranili številne pomembne obrti. In gospa Padratov Neves ob koncu. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predstojoči. Evropski sistem za gozdne požare smo vzpostavili. Videli smo, da 150 tisoč eh, kvadratnih eh, kilometrov na Portugalskem je bilo prizadetih. Eh, to so zelo pomembna območja, kar zadeva biotsko raznovrstnost. Šlo je za uničenje gozda in to je slabo za ekosisteme, za gospodarstvo in tudi za našo državo. Kako lahko rešimo te probleme? Zagovarjati moramo večje sodelovanje na ravni Evropske unije, ampak tukaj nismo uspešni. Te politike so preveč počasne. Danes uh, imamo težave na portugalskem, če se ne bomo premaknili, pa bo eh, drugo leto prizadeta druga država. Od leta 1995 uh, eh, smo oblikovali določen političen okvir, da bi se borili proti goznim požarom. 6. septembra je Evropska komisija oziroma Evropski parlament podal konkreten predlog s tem v zvezi. Uh, To je sprejel odbor Agri. Ampak žal jih nismo ustrezno izvedli v praksi na ravni Evropske unije, predvsem to velja za zadevne države, ki so prizadete. Nekaj moramo storiti, če ne, bo v naslednjih dveh letih prišlo do dodatnih gostnih požarov. Hvala. S tem smo zaključili eno minutno govore. Naslednja točka na dnevnem redu.